Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, it's eight or to be... Spoštovani kolegi in kolegice, že devet čez tri je ura. Dovolite mi, da začnem s današnjim sestankom. Lepo pozdravljeni. Prva točka sprejete dnevnega reda. Če ni nobenih pripomb, lahko dnevni red potrdimo. Druga točka sporočila predsednika. Trenutno nimam nobenih novih informacij. Tako se lahko lotimo tretje točke, gre za sprejetje zapisnikov z zadnjih sej. Če ni nobenih pripomb, potem lahko sprejmemo zapisnike z 13. februarja. Potem pa četrta točka, predem se lotimo te točke, pa najprej pozdravljam dva gosta, ki mi je bilo v čast povabiti na ta sestanek prej sem se že sestal z njima. V veliko čas nam je torej, da lahko danes pozdravimo govorca oziroma predstavnika etiopskega parlamenta, gospoda Abdula Gameda. Pozdravljeni. Spremlja ga še predsednik odbora za zunanje zadeve na etiopskem parlamentu, gospod Daba Tesfaj. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Etiopija je pomembna partnerica za Evropsko unijo. Z nami so tudi zato, da bi spoznali, kako deluje naš odbor za zunanje zadeve. Četrta točka, torej vpliv in izvajanje sodbe sodišča v zadevi svet proti front polisarijo na trgovinske odnose EU in sodelovanje z Marokom pri tej skupni točki pozdravljam kolege iz odbora INTA, Bert Lange, predsednik tega odbora, sedi ob moje strani, lepo te pozdravljam. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim tudi tri gostujoče govorce, gospod Piki iz Evropske službe za zunanje zadeve, potem Jo Skotr, namestnik direktorja GD Trade, in pa še gospod Antonis Kastadjanakis, direktor za varnost in pa uveljavljanje predpisov za mednarodno sodelovanje na GD Taksud. Kot veste, ima Maroko enega najbolj razvitih odnosov z nami v Evropi, je to država, ki je ena od pomembnejših partneric tudi na področju migracij. Dolgoročno partnerstvo se mora razvijati v okviru stabilnega upoštevanja mednarodnega prava. Gospod Piket, najprej boste predstavili splošni pristop do zdaj in nas opomnili na načela, ki so bila v osnovi nadaljevana dela. Potem pa boste gospod Kastenjanates in pa gospod kot predstavili posebne vidike glede trgovine in pa liberalizacije pri kmetijskih in ribiških proizvodih. Upam, da bo ta sestanek dobra priložnost, da se lahko pogovorimo o obeh vidikih odnosov z Marokom. Gospod Pike, imate besedo. Oh, oh Tam le boste morali ostati, se bomo pa obrnili proti vam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da sem tukaj z vami. Tukaj niso združene le odbor AFET in INTA, ampak so z nami tudi predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje in pa predstavniki Evropske komisije. Čeprav ponavadi sedijo za različnimi klopmi, smo zdaj vse v istem prostoru. Hvala za vabilo. Najprej bi želel povedati nekaj o izhodiščnem briefingu na odboru AFET, ki smo ga predstavili že pred nekaj časa, na začetku meseca januarja upravni direktor za regijo Mena je kmalo po sodbi Evropskega sodišča predstavil to točko. Naj vas opomnim na podlago te sodbe. 21. decembra je Evropsko sodišče presojalo glede pritožbe v primeru kmetijskega sporozuma med Evropsko unijo in Maroko. Sodišče je potrdilo pritožbo in sodbo splošnega sodišča glede te zadeve postavilo ob stran. Posledica tega je bila, da so sklepi sveta ostali veljavni. Obenem je sodišče presodilo, da sporazum, ki izredno ne zajema Zahodne Sahare, ne more biti pravno gledano razlagan kot, da je to območje s tem sporazumom zajeto. To je seveda zelo občutljivo, kompleksno vprašanje in gre za sodelovanje z eno izmed ključnih partneric za Evropsko unijo sodbo moramo spoštovati, to je popolnoma jasno in to moramo storiti tako, da bomo ohranili odnose z Marokom. V igri so politični interesi, prav tako zelo pomembni gospodarski interesi in seveda mora Maroko ostati naša partnerica pri nekaterih ključnih dosjejih, kot so naprimer varnost, regionalna stabilnost, boj proti terorizmu in pa migracije. Zavedati se moramo tega, da v zadnjem letu in pol v času teka teh sodnih zadev je prišlo do določenega upada v smislu dejavnosti na področju odnosov s državo ravno zaradi sodnih obravnav in pa občutljivega političnega vzdušja. Pri sodbi smo ugotovili skladno z našim pristopom, da se moramo izgubiti kakršnem koli dodatnem podžiganju konflikta na področju Zahodne Sahare. Morali bi pomagati, da se mirovni procesi Združenih narodov tam nadaljujejo. Smo tudi v tesnih stikih z maroškim pristojnimi organi, od kar je bila izrečena sodba, in organi tam priznavajo, da moramo to nekako obravnavati. Ne gre za vprašanje tega, kako, zakaj, ampak kako bomo to storili. Prav tako moramo načrtovati nadaljne ukrepe, ki z njihovega vidika ne bodo ogrozili njihovega položaja v mirovnem procesu na področju Zahodne Sahare. Kot Evropska unija seveda ne moramo podpirati ne maroškega položaja, ne položaja fronte polisarijo. Glede na to, da bomo morali za kakršnokoli rešitev zagotoviti tesno sodelovanje z Morokom, pa moramo biti občutljivi na njihova stališča. Zdaj imamo priložnost za dialog in prav gotovo je temu botrovala tudi skupna izjava, za katero poskrbila naša visoka predstavnica gospa Mogherini. 1. decembra je bila ta izjava sprejeta in izkoristiti moramo tudi časovno okno, ki ga imamo zdaj, zato da izkoristimo to priložnost. Države članice in Evropski parlament pričakujejo od nas, da bomo delovali, po drugi strani pa se soočamo tudi s pritiski realne ekonomije. Gospodarski subjekti morajo vedeti, kakšen je njihov položaj in trenutna pravna situacija, kolikor vemo, res vpliva na trgovino, ne le Zahodno Saharo, ampak z Marokom nasploh. Gre za nekatere negativne posledice za maroška podjetja, pa tudi za evropska podjetja in to vpliva tudi na blaginjo. Zavedati se moramo poleg tega, da trenutno potekata še dve zadevi na Evropskem sodišču. Glede drugih bilateralnih odnosov z Marokom. V praksi to pomeni, da bo pot naprej v smislu kmetijskih sporazumov, kolikor bo to težavno morala, upoštevati tudi morebitne izide teh dveh zadev. Kot sem omenil, smo raziskovali določene možnosti z Marokom v zadnjih teh mesecih na tehnični ravni, prav tako smo imeli sodelovanje med visoko predstavnico in pa moroškimi pristojnimi organi in tisti, ki so jasno nakazali na to, da obe strani priznavati, da je treba spoštovati sodbo, obe strani se prav tako strinjata glede pomena tega, da se ohranja in nadaljuje z odnosi in obe strani si želita ohraniti tradicionalno trgovino med Zahodno Saharo in Evropsko unijo. Zagotoviti torej želimo kontinuiteto v tej trgovini, obenem pa se izogniti nepotrebni prekinitvi trgovanja, kar prav gotovo ne bi bilo v interesu ljudi, ki tam živijo. In na osnovi tega je Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje sodelovanje začela pripravljati rešitev v smislu tega, kar je Evropsko sodišče postavilo kot pomankljivo. Kaj manjka? Ustrezna pravna podlaga za uporabo tarifnih preferenc na področju Zahodne Sahare. In to naj bi storili z predlogom spremembe kmetijskemu sporazumu. Če želimo to storiti, moramo upoštevati logiko v ozadju sodbe sodišča prvič moramo upoštevati vidike in pa merila, ki so navedena v tej obrazložitvi. To je najboljši način za to, da lahko zagotovimo posvetovanje z deležniki. Prav tako lahko tako najbolje zagotovimo, da bodo ukrepi usmerjeni v korist prebivalstva. In še zadnje, poskrbeti moramo, da bo učinek ukrepov trajnosten, ko gre za vpliv na naravne vire. Drugič, naša rešitev naj ne upošteva le sodbe, ampak tudi načela mednarodnega prava, še posebej pa sklepe Varnostnega sveta Združenih narodov o Zahodni Sahari. Naša rešitev mora biti skladna za mirovnim procesom, ne bi smela posegati v izid tega procesa in obenem bi morala prispevati k temu, da se ta mirovni proces nadaljuje. Še nekaj sklepov, skladno s to sodbo, bomo skušali določiti ustrezno pravno podlago za tarifne preference. Na ta način bomo ohranili zgodovinske trgovinske tokove in s tem ne bomo kaznovali trgovinskih izmenjav z Zahodno Saharo zaradi pravne vrzeli. To pa prav gotovo v interesu vseh ljudi, ki bivajo na področju Zahodne Sahare in obenem bodo koristilo tudi splošnim odnosom med Evropsko unijo in Marokom. Trgovinski odnosi počasi napredujejo v zadnjih nekaj letih. Potem pa še nekaj. To je zelo pomembno. Naš pristop mora biti skladen z mirovnim procesom Združenih narodov, obenem pa naj bi s tem tudi ta proces obnovili. Najlepša hvala, gospod Piget. Predstavili ste nam nekaj informacij o sodbi sodišča, pa tudi širšo sliko glede strateških odnosov med Evropsko unijo in Marokom. Za odbor in ta je še posebej zanimivo to, o čemer ste govorili v uvodu, kako naj nadaljujemo na osnovi sodbe sodišča. Kaj bo to pomenilo v praksi? To torej ne sme imeti nobenega negativnega učinka za trgovino, tako trgovino med Evropsko unijo in Marokom, pa tudi med Marokom in Zahodno Saharom. v smislu sodbe sodišča učinki zdaj ne pomenijo prepovedi gibanja blaga, vendar pa jih ni mogoče, pa ni mogoče tega blaga umestiti v okvir sporazuma. Besedo bom predal Justo Kurcevju, ki je namestnik direktorja GD Trade. Predstavil nam bo kaj lahko zdaj storimo. Sedem minut ima na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se navežem na to, kar ste ravno kar povedali. In sicer ste povdarili zelo pomembne trgovinske odnose med Marokom in Evropsko unijo. Opredelili pa ste tudi, kaj je v igri. Zbral sem nekaj statistik, zato da lahko to še povdarim. Evropska unija je največja trgovinska partnerica Maroka. 54 odstotkov trgovine leta 2015 in 67 odstotkov iz Maroka izvoženega blaga v Evropsko unijo. To prav gotovo kaže na pomembne odnose. Celotna vrednost blaga v trgovini med nami in Marokom pa znaša 34,6 milijard evrov. To je statistika iz leta 2016. Če pa temu prištajemo še storitve, imamo tukaj znesek približno 8,6 milijard evrov za leto 2015. To jasno kaže na to, da je ta trgovina zelo pomembna, tako gospodarsko gledano kot politično gledano. Tudi Vincent Piquet je to jasno ponazoril. Maroko je izrazito napredoval tudi na področju regulativnega približevanja k Evropski uniji in to je eden izmed razlogov, zaradi katerih se je Evropska unija odločila, da naj bi Maroko postala prva država, s katero bomo sprejeli globok in celovit trgovinski sporazum. Ta pogajanja so se začela leta 2013, dosegli smo precej napredka pri vseh različnih vidikih. Zdaj pa ne samo zaradi sodbe sodišča, ampak tudi zaradi drugih razlogov, so se ta pogajanja praktično gledano zaustavila. Jasno je, da brez reševitve za pravne težave, o katerih se bomo pogovarjali danes popovdne, ne bomo mogli nadaljevati s temi pogajanji. Zato je bistvenega pomena, da obe strani, tako Evropska unija kot Maroko, izvedeta vse ustrezne ukrepe za to, da to rešita. Seveda pa mora biti to skladno sodbo sodišča, kar je pojasnil tudi predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje. Kot je povedal Vincent, sodbo sodišče iz decembra je potrdila veljavnost sklepa sveta glede sprejete kmetijskega sporazuma z Marokom. To je na nek način dobra novica vendar pa vnaša tudi nekaj več jasnosti v situacijo glede Zahodne Sahare. Evropska komisija in druge institucije Evropske unije morajo to seveda upoštevati. V preteklosti je blago, ki je prihajalo iz Zahodne Sahare, de facto vključeno v kmetijski sporazum in Evropsko sodišče je v sodbi so je decembra potrdilo, da to naj ne bi bilo več mogoče. Sodišče je potrdilo, da Evropska unija lahko sklene sporazum z Marokom, ki zajema Zahodno Sahara, vendar pa je to treba storiti izredno in pri tem upoštevati nekatere elemente, kot naprimer trajnost in pa korist za lokalno prebivalstvo. Kot je povedal Vincent, smo na tehnični ravni začeli že sodelovati z Marokom, zato da bi našli vzajemno spremljivo pot naprej. In po našem mnenju je bistvenega pomena, da ne vplivamo kvarno na trgovinske odnose s tako zelo pomembno partnerico, kot je Maroko. Danes pravzaprav ni bilo nobene prepovedi glede uvoza iz Zahodne Sahare, vendar pa je učinek te sodbe, da uvoženo blago ne more biti več zajeto v preferenčni režim znotraj sporazuma. In ponovno, gospod predsednik, bi želel podariti, da to vprašanje ni pomembno le za trgovino, ampak bo vplivalo tudi na širše bilateralne odnose med Evropsko unijo in Marokom. In brez rešitve tega vprašanja ni verjetno, da bi lahko s pogajanji o poglobljenem sporazumu nadaljevali k malu. Hvala. Iskreno povedano, ne vem, kaj naj bi bila rešitev, morda mi je kaj ušlo. Seveda se bomo o tem najprej pogovorili, potem pa se boste lahko na to še odzvali. Zdaj pa bo imel v imenu komisije besedo tudi gospod Kastris Jonakis iz GD Taksud. Hvala, predsednik Vincent Pigot in pa kolega sta že osvetlila, kakšen bi bil učinek te sodbe. V smislu carinske politike gre za sodbo, ki pojasnjuje, da v trenutnem okviru carinski organi držav članic morajo poskrbeti za to, da blago, ki prihaja iz Zahodne Sahare, ni obravnavano preferenčno pri vstopu v Evropsko unijo. Nekateri si bodo morda sodbo razlagali tako, da Evropska unija ne more imeti trgovine z Zahodno Saharo. To je treba pojasniti, zato da ne bo prišlo do zmede. To vse, kakor ni res, tako kot ste povedali prej. Uvoz iz Zahodne Sahare v Evropsko unijo je popolnoma zakonit, tukaj ni nobene trgovinske prepovedi. Sodišče je izreklo le, da nimamo nobene pravne podlage za prakso zadnjih nekaj let uvoz iz tistega dela Zahodne Sahare, ki je pod de facto maroškimi pristojnostmi, so bili obravnavani kot nekaj, kar že samo po sebi sodi v pridružitveni, v sporazum z Marokom. To pomeni, da je treba opredeliti kakršnokoli uvoženo blago iz Zahodne Zahare, iz uvozne Sahare, ki ga je mogoče obravnavati preferenčno na nezakonit način v Evropski uniji. Pogovarjali smo se s starinskimi pristojnimi organi, jih zaprosili, da izvedejo tudi ustrezne ukrepe, kadar pride do upravičenega dvoma, da zahtevi uvoznika glede preferenčnega blaga veljajo za blago iz Zahodne Sahare. Tukaj morajo torej uporabiti relevantne določbe iz sporazuma, zato da sodelujejo z pristojnimi organi iz Maroka in pridobijo tudi informacije v povezavi z izvorom omenjenega blaga. To bo omogočilo predelitev relevantnih pošiljk, ne da bi prišlo do prekinitve zakonite trgovine. Upamo, da uvozniki ne bodo še naprej zahtevali preferenca, preferenčne obravnave že v osnovi. Informacije o sodbi sodišča trgovinska združenja že imajo uvoznike, pa bomo skušali spodbujati še naprej k temu, da po celotni Evropski uniji homogeno izvajajo preferenčne določbe iz sporazuma z Marokom na ustrezen način. Kolegi so me opozorili, da moramo pri spoštovanju sodbe ohranjati ekonomske interese Evropske unije v tej regiji, pa tudi politične odnose. Pojasnil sem že, da je sodelovanje z maroškimi organi pomembno za carino Evropske unije. Še posebej, če želimo spoštovati sodbo sodišča v naslednjih tednih in mesecih. Obenem pa se moramo izogniti nepotrebnemu prekinjanju trgovanja z Marokom. Prav tako je jasno, da pogovori in sodelovanje med Evropsko unijo in Marokom so bistvenega pomena, če želimo najti dolgoročno rešitev. Ta rešitev mora določiti pravno podlago, na osnovi katere bo lahko Evropska unija uporabila tarifne preference za blago iz Zahodne Sahare v interesu lokalnega prebivalstva. In kot je povedal Vincent, skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje Evropska komisija raziskuje možnosti za razširitev takšnega režima, tako da bi lahko v bližnji prihodnosti sprejeli tudi ustrezne pobude za sprejetje prave pravne podlage. Najlepša hvala. Hvala, spoštovani govorci. Zdaj pa evropski poslanci. 14-15 kolegov in kolegic naj bi govorilo. 16-17. Še kdo? še kakšna ponudba. 17 evrov poslancev, torej predlagam, da ima vsak besedo za dve minuti, potem pa naj bi s tem poskrbeli za to, da boste tudi vsi lahko povedali to, kar si želite. Začeli bomo z podpredsednikom delegacije, podpredsednico delegacije za sodelovanje za državo in Magreba. Gospa Jimenez, izvolite. Thank you, Estimados colegas, las relaciones con Marruecos. Spoštovani kolegi, odnosi z Marokom so bistvenega pomena za Evropsko unijo in kot Španka ter soseda pomembne, te pomembne države imamo z njim poseben eh, odnos. Eh, Maroko lahko zagotavlja stabilnost v eh, Severni Afriki in to smo dodatno utrdili z krepitvijo odnosov z vsemi državami članicami. No, uh, prejeli smo tudi kmetijski sporazum med eh, Marokom in Evropsko unijo. Eh, jasno je postalo, da eh, pa ta sporazum ne velja za zahodno Saharo, saj je to sporno območje. Mednarodno sodišče je presodilo, da ta eh, del mm, spada pod eh, kraljevino Maroko. Vendar pa to ne sme eh, motiti našega sporazuma, torej kmetijskega sporazuma, ki je bil, ki je bil sklenjen. Te določbe so še vedno um, veljavne, seveda ob spoštovanju mednarodnega prava. Evropska unija mora poskrbeti za mehanizme, ki so potrebni za to, da bi lahko zagotovili napredek tudi tega delega Magreba, ki veliko pomeni za Maročane in pa za uh, Maroko. Um, Zahodna Sahara in pa Maroko morata najti način, kako sodelovati med seboj. In uh, v tem smislu smo že dosti dosegli v zadnjih letih. Uh, je pa treba najti rešitev, ki bo eh, prinesla koristi obema stranima. To pa ne bo enostavno. Evropska unija se zaveda eh, vloge stabilnosti, ki jo igra kraljevina Maroko. Zato moramo najti rešitve eh, za Zahodno Saharo, ki bodo spremljive za vse strani. Ti novi politični dogovori eh, bodo prispevali k normalizaciji odnosov tudi za Zahodno Afriko. To je država, ki je vse bliže Evropi v, smislu, v vseh smislih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine ELES, gospod Milemov. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želel zahvaliti službi SZD in pa predstavnikom Evropske komisije. Najprej bi rekel naslednje. To sem že ponovil v eni izmed eh, razprav 9. januarja. Eh, obžalujem, da je sodišče decembra lani. Um, Eh, izničilo sodbo na prvi instanci iz leta 2015 in da je, ob, da je vzdržalo eh, veljavo kmetijskega sporazuma. Eh, dovolite mi izpostaviti naslednje točke. Meni se zdi, da je odnos med Evropsko unijo in Marokom bistvenega pomena. Maroko je naš privilegirani partner, ima posebne privilegije, ko gre za Eh, odnose, za sosedske odnose z eh, Evropskim unijom. Eh, no, pomembna so tudi bilateralna pogajanja med Zahodno Saharo in pa Marokom pod okriljem ZN. Mi moramo tukaj si prizadevati za to, da ta, to vprašanje sa, Zahodne Sahore ne bo vplivala na bilateralne odnose med Marokom in eh, Evropsko unijo. To je torej naša privilegirani partner in pa prijateljska država. In to ne samo v gospodarskih in trgovinskih smislih. Govorim tudi o vprašanju varnosti boja proti terorizmu in pa um, begunskih oziroma migratornih tokov. Um, v Po arabski pomladi je Maroko postal mm, zgled stabilnosti in je dobri poti za spoštovanje človekovih pravic in demokracije. Apeliram na institucije in e, Evropsko službo za zunanje delovanje naj se še naprej Eh, prizadeva za rešitve za Zahodno Saharo, upoštevati je treba sodbe mednarodnega sodišča. Eh, istočasno pa moramo najti takšno rešitev, ki ne bo zmotila tradicionalnih trgovinskih in gospodarskih povezav med Marokom in pa Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Brnjo. SD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Štiri pripombe imam v okviru naše razprave. Prvič, to je zelo kompleksna sodba sodišča. Obzit, pritiska tako Evropsko unijo kot fronto Polizarijo, Maroko in pa Evropsko unijo. Leta 2012 je bila podana določena sodba, zdaj pa ni jasno, ali to velja tudi za področje Zahodne Sahare. Odziv Evropske unije na to komplicirano vprašanje torej ne more biti enostavno. Kot ste to že nakazali pri uvodnem delu razprave. Besedilo bi lahko podprli, če bi upoštevali sodi, ovo sodbo sodišča. Naj navedem primer ribiškega sporazuma iz leta 2013. Tukaj so bile predvidene nekatere pravne določbe, ki bi koristile lokalnemu prebivalstvu. In morda bi bilo zanimivo, da bi prenesli takšne določbe, ki že izhajajo iz nekaterih naših izkušenj, zato da bi lahko obnovili odlične odnose z Marokom. Ne smemo Evropskega parlamenta spremeniti v nekakšno formacijo Združenega naroda. Moramo seveda najti trajnostno rešitev če bomo našli kakršnokoli drugačno rešitev, potem ne bomo poskrbeli za regionalno stabilnost. Moramo se torej izogniti kakršnikoli politizaciji tega vprašanja. Naj upomnim tudi na forumu Ramontani ta teden. Prav gotovo moramo poskrbeti za to, da bomo vse trud, v strudu usmerili v korist lokalnega prebivalstva, tako politično kot gospodarsko gledano. Potem pa še zadnja pripomba, to, kar je zelo pomembno za nas, kako lahko delujemo znotraj delovanja združenih narodov. Moramo poenostaviti napredek v naslednjih tednih. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu IKR, e podpredsednik našega odbora, gospod Vistesen. Um, Kot so povedali številni kolegi, je Maroko zelo pomembna partnerica za Evropo, tako na področju trgovine, kot tudi na področju zagotavljanja varnosti boja proti terorizmu in nekaterih drugih vidikov. Zato moramo spoštovati to sodbo, ki jo moramo vsekakor jemati resno. Po drugi strani me veseli, da predstavniki Evropske komisije in Evropske komisije Evropske službe za zunanje sodelovanje iščejo pragmatične rešitve. Izrecno, tako da se jasno opredeli območje Zahodne Sahare in da se najde tudi specifičen dogovor z maroškimi organi. Prav gotovo ne bomo našli nikakršne rešitve če bomo imeli drugačen režim za Zahodno Saharo kot za Maroko, enostavno bomo tako omogočili, da bo Maroko bolj zavzel kot Zahodna Sahara. Najti moramo rešitev znotraj delovanja Združenih narodov in ne nujno le na ravni bilateralnega sodelovanja med Marokom in pa Evropsko unijo. Zato podpiram trud Evropske komisije in službe za zunanje sodelovanje, ki skušajo zagotoviti, kako po eni strani upoštevati sodbo Evropske sodišča in po drugi strani zagotoviti pragmatično napredovanje pri tem dosegel, tako da bomo okrepili tako bilateralne odnose kot tudi situacijo v Zahodni Sahari. Pa še gospod Buhna v imenu zelenih. <clears throat> Hvala, tri vprašanja. Najprej omenili ste že, da se sedaj pogajate z predstavniki Front Polisarja. Če se prav spomnim, so to edini priznani partneri za to vrstna pogajanja, saj tako je zapisano v sodbi, tako da bi me veselilo, če bi lahko slišal kaj več temu zvezi. Druga zadeva. Tu veliko govorimo o vključevanju Zahodne Sahare v naše pogodbe in tako dalje. In eh, moram podariti tu samo vprašanje definicije Zahodne Sahare so to ljudje, ki tam živijo, so to naseljenci iz Maroka ali avtohtoni prebivalci Zahodne Sahare. Tako da mislim, da je to zelo pomembno razlikovanje. Kaj ti iz pripomb, ki sem jih slišal prej, je izhajalo, da moramo nadaljevati, ampak velika podjetja tam, podjetja iz Maroka, ki so se sedaj naselile na zahodno-saharskem ozemlju, so prisotna in mislim, da je zelo pomembno razlikovati med eh, temi zadevami in dati prednost eh, prvobitnim prebivalcem Zahodne Sahare. Drugo je vprašanje podpore v hrani. V Evropo lahko uvažamo le iz eh, jasno opredeljenih držav, kar Zahodna Sahara ni. Tako da vsakršen uvoz od tam je po mojem mnenju nezakonit. Z veseljem bom prisluhnil komentarju na to temo. Hvala. Eno skupino sem preskočil, se upravičujem za to, gospod Desernes je na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala vsem eh, govornikom. Par zadev zelo enostavnih bi povedala. Kot prvo menim, da gre za izjemno velik izziv, eh, torej dobra dobri odnosi med EU in Marokom in ti odnosi so prvi vrsti politični, preden so trgovinski. Imamo skupne interese, imamo skupne interese, kar zadeva mir, varnost, boj proti terorizmu, imamo skupne interese tudi na področju migracij in absolutno moramo ohraniti kakovost teh odnosov, to je mislim, da kapitalnega pomena. Druga zadeva glede trgovinskih odnosov. Seveda, in eh, Žil pa njo je to prav povedal, mi tu nismo OZN, tako da mi tu ne bomo rešili vprašanja Zahodne Sahare in zato potrebujemo pristop, ki bo bolj konkreten in ki omogoča realne rešitve. Govora je tu o nekem kmetijskem sporazumu, o tem bi rada slišala več, no in kot poročevalka glede teme geografskih označb. Naj povem, da bomo glasovali o poročilu na to temo v odboru INTA sredi junija, torej glede geografskih označb na relaciji EU-Maroko. In ko govorimo, da potrebujemo konkretne rešitve, vi govorite o ustreznih rešitvah, o amandmajih. Mene pa zanima, kakšna je časovnica po vašem mnenju in ali te konkretne rešitve lahko dejansko omogočijo dialog med upletenimi eh, stranmi. Hvala lepa. Naslednja je gospa Begin. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, mi v gibanju petih zvezdic smo bili vedno dokaj kritični, kar se deva sporazum Marok, z Marokom zaradi Eh, negativnega vpliva na sredozemlje. Naši kmetje vedo, o čem govorim, če dam primer. Od decembra 2015 do januarja 2016 eh, so maroški paradižniki eh, povzročili bistveno pad cen na italijanskem trgu, enako velja za pomaranče in zato smo že zahtevali ustrezne varovalne ukrepe komisije. Dejstvo je, da ti proizvodi sploh ne bi smeli vstopiti v Eh, naše ozemlje, saj je ta sporazum eh, trenutno neveljaven. Sodiče EU je razsodilo, da kar zadeva Zahodno Saharo, ta sporazum ne velja. Če sporazum ne velja, potem moramo takoj preveriti, koliko blaga prihaja iz teh izključnih ozemlji in uh, Dejstvo je, da podatki niso natančni. Trenutna proizvodnja paradižnikov se po nekaterih podatkih, eh, po nekaterih podatkih znaša nič srednič ena odstotka, po nekaterih 70 odstotkov skupne proizvodnje v eh, Maroku. Enako velja tudi za eh, ribe, sulfate in železo to so izvozni artikli iz, eh, vzhodne, iz Zahodne Sahare in tu je potrebno vzpostaviti ustrezen režim nadzora nad izvozom. Potrebno je, da se uporablja tudi drugačne eh, označbe ali celo carinske kode. Če je prišlo do oškodovanja evropskih ribičev in eh, kmetov na podlagi sporazuma, ki je delno nezakonit, potem je potrebno to škodo odpraviti in popraviti. In zanima me, ali je komisija že razmišljala o tovrstnih ukrepih, ali namerava zagotoviti ustrezna domestila in kdaj. Hvala lepa. Naslednji gospod Borgecijo. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo na hitro. Seveda, v osnovi vsega je dejstvo, da smo lahko samo eh, zelo kritični je do takšnega sporazuma, ki ima številne neravno jasne elemente. In tu je potrebno stvari razjasniti. Kar zadeva pravne probleme, ki izhajajo iz te sodbe, mislim, da bi bilo potrebno razumeti, ali morda ta sodba preprečuje uvoz iz Zahodne Sahare, kaj to se ne zdi na, najbolj jasno. In eh, tu me zanima, kakšno je natančno stališče Evropske unije in kakšne pobude na pravni eh, ravni so že, kakšna mnenja imamo. To je zelo pomembno, če želimo neko kompleksnejšo rešitev, eh, kar zadeva to pogodbo, ta sporazum z Marokom. Manj no, dejal bi, da je pomembno tudi povdariti vprašanje pravnega statusa Zahodne Sahare in to mislim, da ne bi smelo bremeniti odnosov EU v Maroko, kajti to je vprašanje, ki nikakor ni v naši pristojnosti in je absolutno v pristojnosti Združenih narodov. Hvala, gospod Sarafranko, v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot prvo naj povem, da so to vrstni sestanki zelo koristni, zelo pomembni. Ključni problem, ki ga izpostavlja ta sodba Evropskega sodišča, je vprašanje kratkega in srednjega roka na eni strani ter dolgega roka na drugi eh, strani. Kako torej ohranjati pozitivne odnose z preferencialnim partnerjem, kakršen je Maroko in obenem eh, izpolnjevati zahteve te sodbe. Eh, se bojim, gospod predsednik, da moram kmalo oditi, ker moram na drug sestanek, ampak zanima me, ali je morda potrebno spremeniti pridružitveni sporazum, trgovinski sporazum, kmetijski sporazum ali sporazum o pravilih o ugotavljanju izvora, ali potrebujemo nove pogajalske direktive in kako lahko ta postopek, ki je dolgotrajen, ustrezno uravnotežemo, eh, ta postopek bo dolg, zapleten, kako torej vse to skupaj storiti, ne da bi poslabšali trgovinsko menjavo. Dejstvo je, da je se ta že tako ali tako skrčila in mislim, da moramo stvari, kar zdaj v Maroku, izboljšati, ne pa da stvari spreminjamo na saharskem ozemlju. Če bomo koristi sistema, splošnega sistema preferencialov uporabili tudi za Zahodno Zaharo, se treba vprašati v skladu za splošnimi določbami sporozuma z Marokom ali pa moramo imeti nek poseben režim, kot bi imamo za Ukrajino ali Moldavijo. Ne bi želel motiti trgovinskih tokov na relaciji EU-Maroko, prav tako pa je pomembno, da pomagamo Zahodni Sahari. Hvala lepa, prehajamo na skupino SD, gospa Arena. Hvala lepa. Dve načeli bi ponovila, ki smo jih tu že slišali, ker je pomembno, da naša razprava ne postavlja pod vprašaj pomen diplomatskih, eh, političnih, ekonomskih in kulturnih odnosov med EU in Marokom. Prav tako namen ni eh, rešiti nerešen spor glede Zahodne Sahare, kajti to je naloga, ki odpade na OZN. Naša naloga in naša mm, obveznost kot evropski poslanci je, da uskladimo naš sporazum z sodbo sodišča, ki pravi, da lahko sporazum velja še naprej, da ta sodba ne pomeni takošne razveljavice, vendar ta, ta sporazum ne velja za Zahodno Saharo. Uh, Status quo torej pomeni, da blago iz Zahodne Sahare ne more biti deležno carinskih preferencijalov. Vprašanje zdaj je, kako dejansko identificirati izvor tega blaga, kako tudi organizirati nadzor, če ostajamo v tem statusu quo. Komisija, kot slišim, predlaga drugačno logiko in to je logika vključevanja. No, ta logika vključevanja seveda je deležna podpore Maroka, predpostavljam. To pomeni, da je potrebno spremeniti sporazum in slišali smo, da komisija želi amandma. E, prav tako pa potrebujemo določeno načelo e, soglasja in e, dialoga z prebivalstvom. Ali torej obstaja nek dialog z front polisarjo glede tudi vračanja prebivalstva in tu je tudi povezano vprašanje izvora blaga. Na vprašanje izključnosti je izpostavljalo tudi mm, sporazum Baroko ZDA, kako torej ZDA obravnavajo vprašanje blaga iz Zahodne Sahare in še zadnje vprašanje, kako delati preventivno v okviru pridružitevnega sporazuma in v kakšnem roku moramo mi tu v parlamentu odločiti. Hvala. Hvala v imenu EKR, gospa Futiga. Hvala, predsednik. Rada bi se zahvalila vsem našim govornikom za njihove predstavitve. In naomenim, da Maroko ni le pomemben partner za EU v smislu trgovine in eh, kmetijstva, eh, tudi varnostna vprašanja so zelo pomembna. Eh, dejstvo pa je, da Maroko igra izredno stabilizacijsko vlogo v regiji. Ne le zaradi dejstva, da obvladuje migracijske tokove, ampak ker se ukvarja tudi z samimi vzroki migracijskih tokov. Tako da je vloga Maroka v regiji in južne je zelo pozitivna. In moram priznati, da imam določene pomisleke, glede te sodbe Evropskega sodišča, kajti po mojem mnenju to, ta sodba posredno postavlja pod vprašaj pristojnost Maroka nad ozemljem Zahodne Sahare, eh, kar, kot smo dejali, je v pristojnosti OZN. In sprašujem se, ali bi bilo možno pridobiti besedilo te sodbe, vključno z obrazložitvijo in pa tudi morda mnenje generalnega pravobranilca v zvezi z tem vprašanjem. Hvala, gospa Fotega. Pravijo mi, da je ta sodba javna, da je na spletu, tako da ne bi smelo biti prav veliko težav. Gospa Valero.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 v Evropski uniji se dejansko postavljamo na stran okupatorja, eh, namesto na stran okupirane države. In to je res eh, čudno. No in ko prebiram to študijo, ki je bila objavljena, potem nekako vse izhaja iz tega, kako še naprej podpirati okupacijsko stran, namesto da bi našli neko rešitev. Eh, zdaj, ja, lahko seveda še naprej trgujemo z Marokom, ampak ne s proizvodi, ki prihajajo iz Zahodne Sahare. To je absolutno absurdno, da podpiramo okupatore na mesto okupiranca. Dejstvo je, da teh eh, proizvodov sploh ne bi smeli kupovati. Dejstvo je, da imamo tudi možne rešitve, da prebivalstvo Zahodne Sahare to potrdi, da se strinjajo s tem, da se še naprej trguje s proizvodi iz Zahodne Sahare. In tu ne govorim o uh, naseljencih, ki jih je Maroko nezakonito naselil v Zahodni Sahari, ampak uh, avtohtono ljudstvo, ki ga zastopa front Polisario. In, uh, z njimi mislim, da bi se morale države članice in komisija pogajati. In mislim, da je treba tudi vprašati, ali res vse države članice, da se lahko na ta način zdaj ognemo oziroma obidemo to sodbo, kot je zapisano v študiji. Zdaj, absurdno je zdaj reči, ja, zdaj moramo biti pa ustvarjalni in najti neke rešitve za to, da bomo v zahodno Sahara vendar lahko samo vključili in da še naprej na nek način pomagamo okupacijskim silam. Tega res ne razumem. Thank you. And now we have Mr. Castaldo. Gospod Castaldo, FDD. Hvala, predsednik. Nekoliko sem presenečen, kajti ko poslušam današnjo razpravo, imam vtis, da tu zahtevamo, da se vendarle mora realnost ukloniti našim sporazumom, ne pa da se naši sporazumi prilagajajo realnosti. Eh, sodba sodišča je zelo jasna. Zahodna Sahara ni sestavni del eh, ozemlja krlevine Maroko po mednarodnem pravu. Tu ne gre za politično vprašanje, gre za pravno vprašanje. Nihče ne postavlja pod vprašaj pomena odnosov z Marokom eh, v vseh razsežnostih, ampak dejstvo je, da smo mi pravna država. Evropska unija je pravna država in mora spoštovati sodbe sodišč. Z tega vidika dve zahteve oziroma dve vprašanje. Kar zdajva označevanje. Točka 106 sodbe jasno izpostavlja, da kakršnakoli trgovina z kmetijskimi proizvodi brez soglasja ljudstva Saravi ni zakonita. In da Maroko ne sme prodajati blaga pod svojo znako. Uh, Eh, ki prihaja iz Zahodne Sahare. Tako da tu ne gre zgolj za vprašanje zakonitosti, ampak eh, je dejstvo, da je treba različiti tudi vprašanje samih eh, ekonomskih lastnikov. Dejstvo je, da to vrstni razvoj ne pomaga državljanom tega ozemlja, kajti levi deliših je tudi že desetletja v begunskem statusu. No in še naslednja zadeva, vprašanje soglasja fronte polisarijo točka 105 sodbe, ki omenja rezolucijo 34.37 Generalne skupšne OZN, ugotavlja, da je edini možen način ta, da se vključi tudi front polisarijo v ta sporozum, da se najde rešitev, ki resnično lahko pomaga uh, prebivalstvu. Kolegica Begin je to že omenila glede evropskih kmetov in ribičev, ki so utrpeli škodo, pa tudi ljudstvo Zahodne Sahare je utrpelo to vrstno škodo in mislim, da te stvari je potrebno upoštevati. Dobro, kolegice in kolegi, še štirje govorniki so na seznamu, naj vas samo spomnim, da moramo zaključiti s to točko 15 čez 4. Želimo pa seveda slišati vsaj kakšen odgovor strani komisije, tako da še zadnji štirje, prosim, če ste lahko kar se da kratki. Najprej gospa Rodrige Spinero. Hvala lepa. Predstavnikom SZD in komisije in obema predsedujočema. Strinjam se Z vsemi tistimi, ki so povdarili pomen eh, odličnih odnosov med Evropsko unijo in Marokom. Bistvenega pomena je najti pravno rešitev, ki bo odpravila pravno negotovost, ki trenutno obstaja. Treba pa je najti uravnoteženo rešitev, ki bo zadostila vse strani in ki bo tudi izpolnila vse tri glavne pogoje. Prav tako je treba oceniti novo situacijo po sodbi. E, treba je poskrbeti za dialog med sebojno spoštovanje in spoštovati načelo posvetovanja in pa soglasja. E, imam vprašanje v zvezi z trenutno situacijo. Jasno je, da sodba sodišča um, ne omogoča gospodarskih odnosov med Zahodno Saharo in Evropsko unijo. Uh, to pomeni, da je treba potem urediti tudi uh, nadzor na mejah po, oziroma pod okriljem ZN. Ampak zanima me, kako lahko zagotovimo izvoz zelenjave, ki je proizvedena v Zahodno Saharo, ki sedaj ne more vstopiti v Evropsko unijo, vsaj ne pod istim sistemom. Eh, mm, mm, gospodarskih preferencijalov eh, in eh, kako se bodo ti proizvodi uvažali, če bodo označeni na drugačen način. Eh, torej, prosim, da mi natančno odgovorite na to vprašanje. Ja. Hvala, gospod Jurek, v imenu EKR. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Velika večina nas je izrazila prepričanje glede pomena odnosov z Marokom za nas, za Evropo. Maroko ni le zelo pomemben dejavnik stabilnosti in varnosti v tej regiji, ampak ne pozabimo tudi, da so odnosi z EU, gospodarski odnosi, politični odnosi zelo pomemben element avtoritete in stabilnosti te države in nikako ne bi smeli tega ogrožati. Seveda, sodba Evropskega sodišča je pomembna in eh, si zasluži naše spoštovanje in ga jo je potrebno izvršiti, ampak na način, ki ne bo negativno vplival na naše sodelovanje s partnerji, s katerimi dolgo časa dobro sodelujemo. Veliko kolegov je omenjalo, da je spor okrog Zahodne Sahare da skoraj da že 40 let, e, ampak ne pozabimo, da izhaja iz časov hladne vojne, ampak dejstvo je, da tu ne gre za bilateralni konflikt med eh, kraljevino Maroko in Zahodno Saharo, ampak gre za mednarodni konflikt, v katerem so odreženi tudi sosednji eh, teritoriji oziroma sosednje države. Mislim, da moramo imeti v mislih varnost naših prijateljev. Vemo, kako zelo je tudi mm, situacija v Libiji ogrozila našo eh, varnost. In če bi kakorkoli ogrozili stabilnost države, eh, ki je naš zelo pomemben partner, s katero imamo res zgledne odnose v regiji, eh, mislim, da to nikakor ne bi bilo v našem interesu. Eh, rad bi se zelo zahvalil predstavnikom službe za znanje delovanje, ki iščejo rešitve eh, za to, kako spoštovati zahteve sodbe. Dejstvo je, da moramo spoštovati načela vladavine prava, obenem pa ne smemo ogroziti odnosov, ki so za nas eh, tako zelo pomembni. Hvala lepa, gospa Hautala. Hvala lepa. Eno vprašanje na kratko. Ali služba za nadelovanje razume, da če želimo situacijo spraviti v skladno z mednarodnim pravom, bi EU morda lahko delovala kot nekakšen nepristranski posrednik med Marokom in pa ljudstvom, ki ga zastopa front Polisario. Gospa Valero je omenila študijo, ki jo mi razumemo kot zelo nestrokoven pristop in ne, ne primeren pristop in menimo, da bi bilo najbolje, eh, preden to študijo objavimo, da jo tudi zelo, zelo natančno pravno prevetrimo. Dobro, se bomo k temu vprašanju vrnili čez trenutek. Zadnji govornik pa je gospod Marčilezi. Hvala. Najprej bi morali prebrati sodbo sodišča kaj ti ta ne govori o situaciji de facto. Ta koncept je zastarel, več ne obstaja. Zato mislim, da bi morala komisija to tudi umakniti iz eh, svojega diskurza. Prav tako ne govorimo o koristi lokalni skupnosti, govorimo o soglasju eh, eh saharskega ljudstva, ljudstva Saharavi. To je črno na belem. Črno na belem to pomeni, da bi se morali v tem primeru pogajati z fronte polisarijo, zato če bi želeli imeti veljaven trgovinski sporazum. Zato me zanima, če je komisija že predvidela kakšne pogovore z fronto polisarijo. Še nekaj. Pred kratkim smo dobili odgovor španske vlade o Kibej. To je barka, ki je ribarila v, okrog kanarskih otokov. Eh, imeli so eh, pošiljko iz eh, Zahodne Sahare in španska vlada je ugotovila, da bi tukaj morali spoštovati sodbo Evropskega sodišča, da so te informacije predali Franciji. Franciji. Francija ni ukrepala in istočasno je res, da ne moremo eh, predvideti trgovinskih preferencijalov za proizvode, ki prihajajo iz Zahodne Sahare. Kaj bodo Kaj pa, da naredi v Evropski komisiji, da pomaga državam članicam spoštovati to sodbo? Trenutno ste v defenzivi. Zanima me, kako boste podprli Španijo, kako bomo lahko nadzorovali naše pomorske in celinske proizvode, kako lahko nadzorujemo tiste proizvode, ki prihajajo iz Zahodne Sahare. In pa še nekaj, Evropska komisija. Zanima me, kakšen je voluben uh, eh, proizvodov, ki prihajajo iz Zahodne Sahare in o kakšnih vsotah tukaj govorimo. Uh, uh, koliko je bilo torej. Uh, um, tukaj zgubljenih sredstev, zato ker ne izpolnjujemo um, našega obstoječega pravnega reda. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zdaj besedo predajamo službi za znanje delovanje in komisije. E, tri je govorniki, vsak tri minute. Hvala lepa za vse slišene komentarje, kar zadeva naš eh, pristop. Kot prvo moramo vzpostaviti ustrezno pravo podlago za uveljavljanje preferencialov za proizvode, ki izvirajo iz Zahodne Sahare. Kako to storiti? Preko formalnega amandmaja ustreznih eh, sporazumov oziroma eh, sporazuma in eh, seveda v skladu s členom 218 PDEU svet in parlament bosta seveda vključena kot pri vsakem drugem tovrstnem sporazumu. No, sodišče ugotavlja, da je potrebno upoštevati več konkretnih dejavnikov, če želimo narediti korak naprej. Prvo je posvetovanje z zadevnim prebivalstvom, upoštevati je potrebno korist eh, za lete in pa trajnost takšne rešitve. To so kompleksna vprašanja, eh, glede katerih potrebujemo tudi jasno obrazložitev strani naših partnerjev. To je nekaj, kar seveda zelo resno jemnemo, saj bo to tudi temelj našega političnega in pravnega pristopa. In zato gre, gre za politično vzdržen pristop, ki bo obenem tudi pravno vzdržen. Zdaj, ali je potrebno spreminjati pridružitveni sporazum? Mogoče, ampak ne nujno zdaj. Treba je počakati, dokler ne dobimo sodbe sodišča s tem v zvezi. In enako velja tudi za rib, sporozum o ribištvu. Eh, ta, te sodbe pričakujemo še letos, morda prihodne leto, ampak dejstvo je, da ne moremo sedeti križem rok in da se je treba pač pomakniti naprej pri kmetijskem sporazumu, glede na vpliv, ki ga ima vse skupaj na trgovino v tej točki. Eh, omenjate sporednice Moldova, Ukrajina in druge, Ta primer mislim, da je zelo svojevrsten iz eh, objektivnih razlogov in en zelo pomemben razlog je ta, da je za Zahodno Saharo v teku mirovni proces OZN, tudi OZN je Zahodno Saharo uradno opredelil kot entiteto, ki ne vlada sama sebi, tako imenovano non-self-governing entity, Eh, moramo pa zadevo še jasno opredeliti. Sodišče, in to je treba jasno povedati, sodišče se ne bo natančno izreklo glede tega, kako in kaj. Sodišče samo pravi, da mora priti do posvetovanj. To torej pomeni, da sodišče nikakor ne opredeljuje položaja oziroma statusa fronte polisarijo. Politično gledano je polisarijo le prepoznan partner v okviru mirovnega procesa OZN in nič več kot to. Potem glede reševanja tega vprašanja z vidika dvostranskih odnosov, lahko samo podarim. Dejstvo je, da teh odnosov ne moremo obnoviti in revitalizirati brez te rešitve, prav tako ne moremo računati na regionalno stabilnost brez rešitve tega vprašanja. Hvala, Jost. Ja bom zelo kratek, samo par besed glede vrste proizvodov, ki jih zajema kmetijski sporazum, ki prihajajo iz Zahodne Zahare, predvsem gre za fosfate, predelane ribe in paradižnike. Zamisel je ta, da ko bomo šli skozi amandmaje, ki jih je omenil Vincent, amandmaje teh protokolov, da eh, rešimo vprašanje izvora proizvodov iz eh, Zahodne Zahare in da ne sprožimo nove razprave glede obsega koncesij. Koncesije, kakršne so in ki so dogovorjene z Marokom, ostajo. Edino vprašanje je definicija Zahodne Sahare, tako da ne bo eh, nobenega vpliva to imelo na Zahodno Saharo. Večina samih eh, prerežnikov prihaja iz Maroka, ne iz Zahodne Sahare, prav tako imamo dokaj dober sistem nadzor nad tem obvozom. Hvala lepa in ne na zadnje gospod Kastrenakis. Hvala lepa gospod predsednik. V tem trenutku imamo situacijo, kjer carina ne more sprejeti, da iz voz iz Zahodne Sahare prejema preferencialno obravnavam, ampak naj še enkrat podarim, tu ne gre za prepoved uvoza, tu ne gre za vprašanje nezakonitega premika blaga v Evropsko unijo, ampak gre za vprašanje, ali lahko uporabljamo preferencijale ali ne. No in kar zadeva sanitarne, fitosanitarne pogoje, če so ti izpolnjeni, potem eh, to seveda velja tudi za kmetijske proizvode. Skratka, vprašanje za našo carino je, kako identificirati tiste potencijalne uvozne artikle, pri katerih bi se uveljavljalo preferencijale. In tu sodelujemo z carinskimi organi držav članic, da se jih ozavesti o tem problemu. Mislim, da so zelo ozaveščene carine držav članic in da seveda tudi ustrezno ukrepajo. Ampak sodelovanje z Marokom in z Maroško carino je temeljnega pomena, če želimo dobiti odgovore na naše vprašanja in če se želimo ogniti motnjam v trgovini. To torej so vprašanja, o katerih bo treba govoriti z maroškimi kolegi. Najprej dodam, da je vprašanje označevanja stvar druge zakonodaje. To ni povezano z vprašanjem, ali se uporabljajo preferencijali pri tej trgovini ali ne. Hvala lepa. Nekaj več jasnosti torej je, rešitve sicer ne tako da bo ta razprava tekla še naprej. V vsakem primeru pa hvala vsem kolegom in vsem trem predstavnikom službe za zunanje delovanje ter komisije za vse njihove komentarje in hvala eh, tudi Alfredu za odlično sodelovanje. Zdaj odbor in ta odhaja in želimo vam prijetno nadaljevanje seje. Lape Lange. Poslavljamo se od kolegov iz odbora INTE in nadaljujemo z delom odbora AFET. Obviously, about half of the people here in the room feel affiliated. Ja, očitno vas več kot polovica spada v INTA. Predlagam, da tisti, ki želite oditi, odidete na mudoma. Prosim, nadaljujte s pogovori pred vrati dvorane. Mi smo marljivi afet odbori, nimamo časa.